začeli z poročilom kolega Valkar Selsiza. Počakali bomo še nekaj sekund, da se boste vsi posedli. In sicer poimensko glasovanje. Kolega Datmoc. Uh, Gospod predsednik, uh, zanima me samo, ali je v redu, da čestitamo nekdanjemu predsedniku komisije, gospodu Barosu, za imenovanje pri Goldman Sachs. And also to express my concern. Rad bi izrazil tudi svojo skrb, da njegova pokojnina uh, predsednika komisije nekdanjega predsednika komisije, ni dovolj. Ali je s tem vse v redu, gospod predsedujoči? Torej, kar zadeva prvi del vašega vprašanja, tega vprašanja se nisem zaski del vašega vprašanja, zato obstajajo pravila. Začenjamo z glasovanjem, um, poimensko glasovanje, glasovanje teče. ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Mihajlova, prav tako eno samo glasovanje, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo za Alba Bidegajn oziroma Gerbrandi, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Cvifka, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Poročilo Hautala, za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Poročilo Lebreton, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Poročilo Julijo Winkler, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Salba Videga in poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Šoltes. Imamo skupno tri poročila kolega Šoltesa in prosil je za besedo. Gospod kolega, prosim. Kolega Šoltes. Eh, spoštovani predsedujoči, eh, dragi kolegi, dovolite mi, da pred eh, glasovanjem o današnjih kandidatih za člane Evropskega

Eh, sedaj imamo tri poimenska glasovanja in sicer bomo začeli, torej ne poimensko se opravičujem, tajno glasovanje in sicer glasujemo o gospodu Lazaru Stavru Lazaruju. Glasovanje teče. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa eno glasovanje o gospodu Huawei Figueiredu. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo o Leo Brinkatu. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj prehajamo na poročilo Lange. V, ugotavljam, da je ta, to poročilo sprejeto. Kapel, blok 7 za, proti. Zelo malo je bilo udeleženih, to bomo preverili, eh, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Eh, blok 2 odpade. Predlog 8. Kdo je za? Proti. Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog deset, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog devet, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog komisije, kot je v spremenjeni obliki, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno sprejeto legislativna resolucija, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Langen, predlog štiri oziroma odstavek štiri, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Šest za, proti, zdržani, sprejeto leto. Po 22, sprememba 1, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno 23 za, proti, vzdržani, sprejeto 24 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 30 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. 44 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 48 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. E, predlog dve, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno prvotno besedilo, 49 v treh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto, tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto, 51 v treh delih, prvi del za proti, zdržani, sprejeto, drugi del za, proti, zdržani, sprejeto, tretji del poemensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto 53 v dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, sprejeto 54 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto 55 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto 57 za, proti, vzdržani, sprejeto 58 poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 60 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 66 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. 69 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 70 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani zdržani, sprejeto, drugi del za, proti, zdržani, sprejeto, 71 za, proti, zdržani, sprejeto, 72 za, proti, zdržani, sprejeto, 73 za, proti, zdržani, sprejeto, e, vodna izjava G za, proti, zdržani, sprejeto. E, resolucija kot celoto e, glasujemo poimensko. imensko. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Gerek 9 za. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. E, 23. Poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto 24 za, proti, vzdržani. Sprejeto 27 za, proti, vzdržani. Sprejeto 28 v dveh delih za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 31. Pojmensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 39 v dveh delih. Prvi del za, proti, držani, sprejeto. Drugi del za, proti, Zdržani, sprejeto 41 v dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del za, proti, zdržani, sprejeto 45 poemensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto 47 za proti, vzdržani, sprejeto 48 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto drugi del za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak to bomo preverili. Glasujmo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. 51, pomensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto 52 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 55 za, proti, vzdržani, sprejeto. 56 v dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. 69 za, proti, zdržani, sprejeto. 92 v dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. 98 za, proti, zdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava K za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava T za, proti, vzdržani, sprejeto. Eh, v v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Resolucija kot celota, poimensko glasovanje, glasujemo.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 Mislim, da je vključeno. Preverite. Klopfen si mal dran, ich klap ja, an. Jetzt. No, se bom, se bom, se bom. Ja, sedaj. Eh, gospod eh, predsedojoči, Med glasovanjem ste dali pripombo in sprašujem, na katero toč, točko poslovnika ste se uh, sklicevali. Omenili ste večinska razmerja v zvezi za političnimi skupinami. Um, kaj je za vas merodajno? Um, tisti, ki se udeležuje v glasovanju ali kaj drugega? Frau kolegin von Storch. Gospa kolegica von Storch. Uh, Nisem rekel, da imam težave, eh, rekel sem samo, da imam enostavno delo, seveda pazim na vsakega posameznega kolega in kolegico, seveda tudi eh, na vas. Poročilo kolega Damato, pomensko glasovanje, glasujemo. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Eh, sprejeto poročilo Breso sedem poemensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 18 v dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del poemensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto v zvezi s številko 31 in sicer imamo uh, tu najavljeno uh, ustno, pre, uh, eh, ustn predlog spremembe gospe Breso. Grazie, presidente. L'emendamento. Hvala. Gospod predsedojoči, ustna sprememba. In sicer se podpira koordinacijo Eh, gorskih reševalnih služb, torej Support and Enhance the Coordination of Mountain Rescue Services. Hvala, so zoper to kakršnikoli ugovori, očitno ne. Potem bomo o tem glasovali, kdo je za, proti, vzdržani. Torej sprejeto s to spremembo. Ena, poimensko glasovanje, glasujemo ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog dve, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog tri, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. zavrnjeno. E, Štiri poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno 47 v dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del za, proti, zdržani, sprejeto resolucija eh, kot eh, celota in kot spremenjena. Pojmensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto poročilo kolega Korao, eh, dve v dveh delih, za, proti, vzdržani, sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. E, tri v dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del za, proti, zdržani, zavrnjeno. Štiri in sicer eh, gospod Koraj ima to, eh, tukaj ustni predlog spremembe. Ich glaube, it works. No, not working. Okay. Thank you, Mr. Chair. I would like to move the oral amendment as tablet. Hvala lepa. Ustni predlog spremembe lahko najdete na koncu glasovalnega seznama. Ah, to smo vzeli na znanje, so kakšni ogovori, očitno ne, potem bomo uh, o tem glasovali za, proti, zdržani, sprejet. Pet v treh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del za proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Enajst v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dvanajst v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto proti, držani, sprejeto, drugi del za, proti, držani, zavrnjeno, trinajst in sicer ustni predlog spremembe gospoda Kora v primerjavi s prvotnim besedilom. Hvala lepa. Umikamo ustni predlog spremembe in tudi to boste našli na koncu glasovalnega seznama commission and the member states. Če želite, ga lahko tudi preverite. So govori, očitno ne. Kdo je za, proti, zdržani, sprejeto v tej obliki 14. prvi del za, proti, zdržani, sprejeto drugi del za, proti, zdržani, spre... zavrnjeno. 15. Tudi tu imamo. Um, ustni predlog spremembe, ki ga tudi imate pred seboj, gospod Korao, prosim. Eh, Hvala lepa. Ustni predlog spremembe pokriva glasovanje po delih. In besedo particularly. In tudi ta predlog spremembe boste našli na koncu glasovalnega seznama. Če želite, pa seveda lahko vse preberem. Yeah. Hvala, kolega Corrao. Da se jih ni, dan stimmen wir mit dem. Eh, ugovorov ni, potem glasujemo. Dan stimmen wir mit dem München. Torej glasujemo skupaj z tem ustnim predlogom v dveh delih, oziroma to ni več potrebno, zato bomo glasovali o celotnem besedilu, kot eh, usno spremenjeno, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 v treh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno, tretji del za, proti, vzdržani, zavrnjeno 20 v treh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del za, proti, zdržani, sprejeto, tretji del za, proti, zdržani, sprejeto, 24 v treh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del za, proti, zdržani, sprejeto, tretji del za, proti, zdržani, sprejeto, sprejeto 26 za. Tretji del številke 24 preverjamo, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto 26 za, proti, zdržani, sprejeto 32 Eh, tudi usten predlog spremembe gospoda Kora. Mislim, da veste, kaj bom rekel. Predlog spremembe predlagam, najdete pa ga na koncu glasovalnega seznama. Vielen Dank, Herr Kollege hvala, kolega Korao. So kakršnikoli ugovori? Očitno ne. Potem bomo glasovali v dveh delih o sprejeni obliki. Prvi za, proti, vzdržani, sprejet. O drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 33 v treh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. O drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. O tretji del za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, zavrnjeno. 35 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani se sprejeto, drugi del za, proti, vzdrža, vzdržani, sprejeto. Besedilo kot spremenjeno, glasujemo o celotni resoluciji, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. Prehajamo na zadnje poročilo. Kolegi Ždanoka in Blinkevič Ute, e, tre v treh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del za, proti, zdržani, zavrnjeno, tretji del za. Preverimo drugi del, glasujemo.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 Zdržani, sprejeto. Preverimo četrti del. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Četrti del se opravičuje predsedojoči. Šest proti za sprejeto. Sedem v dveh delih prvi del za, proti vzdržani, sprejeto. Drugi del poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Osem v treh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Deset v dveh delih. Poimensko glasovanje. Prvi del. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. 15 v treh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. 18. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto 20 v dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del za, proti, zdržani, zavrnjeno. 21 v dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del eh, za, proti, zdržani, zavrnjeno. 23, dva dela, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del za, proti, zdržani, Zdržani? Zavrnjeno. 24 v dveh delih. Prvi del za, proti. Zdržani? Sprejeto. Drugi del za, proti. Zdržani? Zavrnjeno. E, gospa Foštorh, niste glasovali. 26. Kdo je za? Proti? Vzdržani? To bomo preverili. Mnogo je vzdržanih se opravičujem, e, to je tako ali tako poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 28 v treh delih. Prvi del, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Poemensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del. Poemensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. 29 v treh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejeto. Drugi del za. Proti. Zdržani sprejeto. Tretji del za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 31 v osmih delih. Prvi del za. Proti. Zdržani sprejeto. Drugi del za. Proti. Zdržani sprejeto. Tretji del poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Se opravičujem, to je prvotno besedilo sprejeto. Četrti del za, proti, vzdržani, sprejeto. Peti del za, proti, vzdržani, sprejeto. Šesti del poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedmi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Osmi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 v treh delih prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, Držani, sprejeto. 34 v petih delih, prvi del za, proti, držani, sprejeto, drugi del za, proti, držani, sprejeto, tretji del za, proti, držani, sprejeto, četrti del. Tretji del bomo preverili, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto četrti del za, proti, zdržani, sprejeto peti del za, proti, zdržani, sprejeto. 35 v štirih delih eh, poimensko glasovanje. Glasujemo prvi del. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto drugi del. Glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Četrti del. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. 37 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del poimensko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 40 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 41 v dveh delih, prvi del za, proti, zdržani. Vzdržani? Sprejeto. Drugi del za? Proti? Vzdržani? Mnogo vzdržanih. To bomo preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 42 za 42 proti vzdržani sprejeto 46 v štirih delih. Prvi del za, proti vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti vzdržani zavrnjeno. Tretji del za, proti vzdržani zavrnjeno. Četrti del za, proti vzdržani sprejeto. 47 v dveh delih. Prvi del za, proti vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti vzdržani sprejeto proti, zdržani, sprejeto 49 v treh delih. Eh, prvi del poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto drugi del. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto tretji del. Poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 50, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 51 v dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. 52 poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto 54 v treh delih, prvi del za, proti vzdržani, sprejeto drugi del za, proti vzdržani, sprejeto tretji del za, proti vzdržani, zavrnjeno 55 v dveh delih. Želite preveriti tretji del 54? Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 55 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 56 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 59 poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto 60 v dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto drugi del za, proti, zdržani, sprejeto 61 za, proti, zdržani, sprejeto 63 v treh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto drugi del za proti, zdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, zdržani, sprejeto. 65 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 66 poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto 67 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Uvodna izjava A v dveh delih. Prvi del za, proti vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava C, prvi del za, proti vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti vzdržani, sprejeto. Tretji del poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Ovodna je izjava D. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Ovodna izjava E v dveh delih, obakrat poimensko. Prvi del eh, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto drugi del poimensko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Vodna izjava G, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Vodna izjava H, za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. E, I v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za proti, vzdržani, zavrnjeno. K. V treh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno, tretji del za, proti, vzdržani, zavrnjeno, M za, proti, vzdržani, zavrnjeno, Preverjamo uvodno izjavo M. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Zelo žal mi je. Uvodna izjava Q v dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani. To bomo preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. S v dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani sprejeto, drugi del za, proti, zdržani sprejeto. T za, proti, zdržani sprejeto. V v treh delih. Prvi del za, proti, zdržani sprejeto, drugi del za, proti proti, zdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, zdržani, sprejeto. Uvodna izjava A, mali B v dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del za, proti, zdržani, sprejeto, AF, poimensko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto uvodna izjava A, G v dveh delih. Prvi del poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto uvodna izjava AI za, proti, vzdržani. Mislim, da je zelo tesno. Preverjamo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Preden glasujemo o resoluciji kot celoti, eh, eh, vas eh, prosim, dokler ste še pozorni, da ko se začnejo obrazložitve glasov, da hitro zapustite dvorano. To je tudi izraz spoštovanja do tistih kolegov. Sedaj glasujemo o resoluciji kot celoti. Glasujemo. Ste vsi glasovali?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 meine damen und herren wir kommen gospe in gospodje zdaj pa nas čaka razlage glasov sie wissen dass der herr präsident gospod predsednik je sprejel odločitev da je gospod korvin mike izključen iz uh,